Dear colleagues, morning. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Lepo prosim, da sprejmemo dnevni red. Najlepša hvala, dnevni red je sprejet. Kar nekaj kratkih sporočil imam za vas pregled 21. novembra 2017 bomo namenili PST2. Prav tako bomo govorili o IFR, osnutek koledarja za seje odbora v letu 2018 in seje koordinatorjev za leto 2018 smo sprejeli. 11. decembra bomo imeli izredno zasedanje, zato da spregovorimo o bančnem svežnju. Dogovorili smo se, da bomo uporabili trenutni panel za to, da govorimo o monetarnem dialogu. Prav tako bomo imeli razmislek o tem, kako bi lahko trenutni panel razširili za to, da Vzamemo v račun zadnje dogodke. Kar zadeva delovno skupino za finančno pomoč, koordinatori so se dogovorili za naslednje korake, povabili bodo komisijo za to, da pove več o tem gospodarsko upravljanje. Koordinatori so se odločili, da bodo povabili generalnega sekretarja OECD-a na zasedanje EKO na leto 2018. Prav tako bomo imeli tukaj predsednika Evropskega fiskalnega odbora. Danes bomo govorili o slabih posojilih z ECB. Koordinatorji so se dogovorili, da bomo danes o tem govorili tudi na podlagi mnenja pravne službe Evropskega parlamenta. Tudi oni bodo povedali par besed. Zdaj pa, kar zadeva more biti na deležbo, javna predstavitev PEP. E Koordinatorji so se dogovorili, da bodo povabili pet govornikov in sicer predstavnik Amundija, predstavnik Alianca, predstavnik nizozemskega pokojninskega sklada, gospod Boeri in predstavnik BUK. Če je mogoče, bomo poskrbeli za spolno uravnoteženost, prav tako pa so koordinatorji potrdili študijo o konkurenci. Predlog resolucije MFR 0478 skozi 2017 bo na dnevnem redu na naslednjem zasedanju koordinatorja. Prav tako pa smo se dogovorili v zvezi z nadaljnimi vidiki dela v zvezi z Brexitom. Zdaj pa pozdravljam Daniel Nui, ona je predsednica nadzornega sveta ECB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 large part of the problem goes with uh, changing the, the, the legal framework. And this is already taking place. Uh, member states are changing their legal uh, the frameworks. Mr. Calvet-Chambon. Merci, Monsieur le Président. Trois points, trois questions pour Madame Nui, que je remercie encore une fois de nous prêter sa sagesse et ses informations.